much. Uh, Dobro. Najlepša hvala, da ste prišli. Žal mi je, da sem prišla nekoliko prepozno. Tukaj diši po savni in tudi počutim se kot v savni in mogoče bi nam lahko kdo pomagal. Ni mi všeč, mislim, všeč mi je ta uh, von po lesu, ampak uh, napačne asociacije imam, če navonjam ta les, ko delam, kaj ti potem se spomnim na vikend. Klot Moraes je v Romuniji. Priseji na temo Europola, torej ga nadomeščam in sicer z veseljem. In začela bom z sprejetjem dnevnega reda in smo že pri prvi točki. Imam zahtevo SND in GUE, da bi imeli glasovanje v skladu z členom 205 in sicer Eh, gre za odločitev, eh, ki je bila sprejeta pri seji koordinatorjev. Jutri bomo o tem glasovali ob 12. uri, to bo prva točka na našem glasovanju, vendar pa eh, dajem besedo Birgit Cipel, da to razloži. Najlepša hvala. Uh, ja, uh, odločili smo se, da bomo glasovali uh, oziroma odločali o temi uh, Evropskega javnega tožilca le na seji koordinatorjev. Parlament, glede na odločitev držav članic, se je odločil za potrditev urada Evropskega javnega tožilca ki naj bi raziskoval postopke v vseh državah članicah. Kljub temu, da so to podprle vse države članice, imamo sedaj težave. Le 22 držav članic eh, to še podpira in v zadnjih tednih smo videli, da je celoten eh, postopek postal povsem političen. In seveda imajo uh, kandidati vsi dobre kvalifikacije, ampak uh, zaradi uh, te politične dimenzije smo se znašli v situaciji, ko moramo zahtevati več preglednosti in sicer uh, lahko to storimo tako, da imamo ne le predstavitev kandidata, ampak tudi glasovanje v odboru Libe, ne le pri seji koordinatorjev. In upam, eh, da bodo številni eh, kolegi eh, jutri to podprli. Najlepša hvala, seveda. Imate možnost, da jutri glasujete ob 12. Hvala lepa, da ste razložili, zakaj in kako se je to zgodilo. Jaz mislim, eh, da eh, potrebujemo obrazložitev, če bomo imeli glasovanje. Mislim, da pisna obrazložitev ne bi zadostovala. Sedaj pa točka 18 in sicer gre za elektronsko glasovanje v zvezi z državljani tretjih držav, eh, ki naj bi imeli vizume. Eh, v primeru prestopa meje Evropske unije in to glasovanje je bilo predstavljeno. Če ni nobenih eh, pripomp, eh, potem je dnevni red sedaj sprejet. Sedaj pa še naj vam povem, da bo tolmačenje danes na voljo vseh jezike, razen v malteščino, hrvaščino in galščino. In prehajamo k potrditvi odločitev vseje koordinatorjev v skladu z členom 205. Prejeli ste zapisnik z eh, seje 19. februarja, eh, tega lahko najdete v eh, dokumentih seje in v prvi točki je zapisano, mm, da moramo potrditi te odločitve koordinatorjev z izjemo točke, ki jo je izpostavila gospa Sipl potem pa bo imenovan tudi poročevalec v zvezi z priporočilom komisiji in svetu na temo Evrope, ki ščiti in na temo razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilca tudi na čezmejni kriminal. Ali se strinjate z temi odločitvami koordinatorjem, z izjemo te točke? ki sem jo prej omenila. Ja, dobro, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. uri in prosim, ne pozabite svojih glasovalnih kartic. Sprejeli pa smo tudi zapisnike sej z 10. decembra, 4. junija, to je že daleč nazaj, 26. in 27. februarja 2018. Ja in 11. in 12. oktober 2017. Torej, to je že kar nekaj časa nazaj. Skratka, ti zapisniki so sprejeti in prehajamo k naslednji točki, ki je četrta točka. Gre za vzpostavitev programa za pravice in vrednote. Od sprejema mandata na plenarnem zasedanju Eh, januarja 2017 eh, in so potekali trije eh, trialogi 22. januarja, 5. februarja in 20. februarja 2019. Poročevalka je gospa Budil Valero, ki dobi besedo za nekaj minut, da predstavi trenutno stanje. Gospa Valero. Hvala lepa, Judith. Najprej bi se rada zahvalila zahvalila uh, Sirpi Pietikajnen, moji soporočevalki iz odbora uh, FEM in pa Silvi Gijom iz odbora KULT. Zelo dobro smo uh, sodelovali, rada pa bi se zahvalila tudi poročevalcem v Senci, sekretarjato, uh, svetovalcem in pa uh, asistentom, kajti zelo dobro so upravili svoje delo. Imeli smo že tri uh, dialoge in uh, imamo tudi predlog komisije, ki smo ga prejeli maja lansko leto. Naše prvo poročilo smo sprejeli decembra 2018 in svet uh, je ravnal podobno. Potem pa smo začeli z trialogi januarja. Imeli smo že tri trialoge. Prvi trialog je bil namenjen ugotavljanju stališč obeh sozakonodajalcev, ampak svet še ni imel mandata glede pomembnejših tem. Eh, predlagali smo nov sklop v okviru programa vrednot. gre za mešanico že obstoječih programov, želeli pa smo nov program. In še en program smo predlagali in sicer v podporo vrednotam. No, pri zadnjem dialogu smo imeli razpravo z svetom in z veseljem lahko povem, eh, da se zdi, da so se ustri, strinjali vsaj z uh, tem novim svežnjem v okviru programa vrednot. Vse pozitivno so naravnani glede tega. E, zadeva pa je bolj zapletena, ko gre za mehanizem e, za podporo vrednotam, ampak e, trdo si bomo prizadevali za to, da, da bi vključili tudi to besedilo v pravno besedilo našega programa. torej mandat eh, za eh, nov sklop vrednot eh, sedaj imamo, ampak razprave bodo še potrebne. Razpravljali pa smo tudi o številnih drugih členah, tudi, členih tudi o nekaterih horizontalnih temah, o členu 1, o členu 4, o udeležbi državljanov, to je v pristojnosti odbora, odbora za kulturo, o členu 9, ko gre za vzpostavitev skupine za državljanski dialog in tako naprej. 6. marca bomo imeli naslednji trialog in upam, eh, da bomo lahko zaključili zadnji del naših razprav. Upam vsaj. In kot sem eh, rekla, ostaje odprtih še nekaj težavnih vprašanj. Razprave potekajo v zelo dobrem duhu in eh, komisija, eh, svet in mi želimo napredovati. Razpravljati moramo o tem novem eh, sklopu vrednot in pa o mehanizmu za podporo vrednotam. Torej toliko o predstavitvi z moje strani. Silvi Gijom je poročevalka odbora za kulturo. Želite besedo? Ja, eh, samo na kratko, kaj ti Budil je že povedala najpomembnejše. Spregovorila je o duhu te razprave, kot je povedala. Eh, se v odboru za kulturo ukvarjamo predvsem z udeležbo državljanov. Eh, seveda je to zelo pomembna tema. Vrednote so seveda pomemben del eh, tega programa, ampak eh, udeležba državljanov eh, seveda pri tem igra ključno ulogo. Kaj ti to je program, ki ga državljani cenijo, ki je blizu našim državljanom in ki izraža vsakodnevno Evropo, Evropo vsakdanjika. In da je nekako dušo Evropski uniji in uh, zaradi tega zelo, se zelo skrbno ukvarjamo z to temo in uh, še naprej se bomo razumno pogajali z drugima inštitucijama. Roberta Mecola. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Majkla Bonja, našega poročevalca v Senci, nadomeščam, eh, ki Eh, ni mogel priti na to sejo. Rad bi se zahvalil uh, gospe Valero za uh, opravljeno delo, zelo dobro sodelovanje je bilo na sejah poročevalcev v senci in tudi pri trialogih. Kolegi iz parlamenta se v veliki meri strinjajo med pogajanji ki eh, predstavljajo pomembno sporočilo našim državljanom, namreč da podpiramo eh, demokratično eh, družbo v Evropski uniji smo dosegli dober napredek eh, na področju organizacij civilne družbe, na področju spodbujanja eh, evropskih vrednot na različnih ravneh, še prav posebej pa na evropski ravni. To je bila glavna tema, za katero smo se zauzemali v Evropskem parlamentu in naš poročevalec v senci je zares vesel, da lahko napredujemo in se ukvarjamo še z zadnjim delom eh, tega besedila. Sofi Intveld. Zahvaljujem se poročevalki eh, za opravljeno delo in se s tem pridružujem drugim kolegom. Tudi mi podpiramo poudarek eh, na novem sklopu vrednot, imam pa pripombo glede trialoga doslej in glede mehanizma za podporo vrednotam. Tukaj gre za mehanizem eh, nevladnim, podpore nevladnim organizacijam v državah, kjer. Eh, je pritisk na te organizacije velik, mislim, da jih ni potrebno imenovati. Nekoliko presenečena sem. Eh, zaradi močne zastopenosti Evropske komisije, kaj ti po mojem mnenju sta zakonodajalca dva, eh, eden je Evropski parlament, drugi je Evropski svet. Evropska komisija lahko le umakne predlog, ampak zanimivo je, kako komisija dominira v pogovorih eh, in eh, sicer eh, tudi v odnosu do predsedstva, mislim, da zagovarjajo svojo lastno agendo. To ni vloga Evropske komisije. Kar pa zadeva mehanizem za podporo vrednotam, Evropska komisija tega ne želi. Svet je veliko manj odločen Torej, eh, res bi prosila poročevalko, da ne pozabi, da se pogajamo s svetom, ne s komisijo, da smo sprejeli stališče in da je mehanizem za podporo vrednotam. ki je bil tudi eh, predlog eh, gospoda Bonja, poročevalca v senci ELS, tisto, za kar se zauzema Evropski parlament. Evropska unija ima predlog za podporo demokraciji, vrednotam, pravicam izven Evropske unije. Eh, in tam imamo takšen mehanizem, znotraj Evropske unije ga pa ne želimo. Ja, to je res malce čudno. Res bi rada, da poročevalka pri tem ustraja. Seveda se lahko tekom eh, pogajanj pojavijo kreativne rešitve, ampak eh, res mislim, da je to ključna točka. In če končno besedilo ne bo vsebovalo tega mehanizma, bo veliko šipkejše od eh, tega, kar je na začetku zahteval ta parlament. Cecil Kenge. Hvala lepa, Judith. Tudi jaz bi se rada zahvalila poročevalki, gospe Budil, s katero smo izjemno dobro sodelovali in reči moram, da so bili vključeni naši predlogi sprememb eh, in tudi naši argumenti in eh, skoraj da popolnoma. Želeli smo, da se priznajo tudi druge oblike diskriminacije in tudi to je bilo vključeno v dokument. Želeli smo ukrepitev vloge civilne družbe, eh, potem boj proti nasilju na spletu in tudi v dejanskem življenju. In eh, skoraj da vsi predlogi sprememb eh, so bili sprejeti. Veselim se nove seje, o kateri je govorila eh, poročevalka, torej, eh, oziroma o tem novem sklopu eh, vrednot. Žal mi je le, da smo dojeli, naleteli na težave pri mehanizmu za podporo vrednotam, vendar pa zaupam poročevalki. Prepričana sem, da bo poročevalka našla možnost, da sprejmejmo to, česar eh, nam doslej ni uspelo sprejeti. Torej, povsem izaupam. Ta tema je za nas zelo pomembna, kaj ti prvič. Povezujemo mehanizem financiranja z vrednotami, vrednotami, ki so vključene v dokument Evropskega parlamenta. In to je za nas zelo pomembno povedati moram, da je eh, parlament eh, bil eh, izjemno enoten, celoten parlament se je zauzemal za isto stališče in zahvaljujem se tudi za delo, ki ga je upravila poročevalka, za njeno sodelovanje z nami. V sodelovanju s političnimi skupinami smo prišli do tega rezultata. Najlepša hvala, s tem smo zaključili z seznamom govorca iz Evropskega parlamenta, ampak Evropska komisija je prosila za besedo. To bom dovolila, vendar pa bi rada poudarila tudi to, kar je povedala Sofija Intfeld. Kot predsedojoča moram povedati, da ni nujno, da komisija spregovori, eh, ko se v parlamentu pogovarjamo o povratnih informacijah v parlamentu. Marija Tomaseti, prosim, da ste kratki. Najlepša hvala. Jaz bi le rada pojasnila, da nismo prosili za besedo, torej je to odvisno od vas. Ne, potem pa hvala lepa. Prehajamo k naslednji točki. Bodil se upravičujem. Ja, hvala lepa. Želela sem le odgovoriti Sofiji oziroma to pokomentirati. Res je, eh, komisiji to, eh, ta mehanizem ni zelo všeč, svet je bil eh, precej zadržan, ampak in opaziti je bilo tudi veliko zadržanost na strani Evropskega sveta, vsaj pri nekaterih državah članicah. Torej, nikakor ne bo lahko doseči napredek, ampak prosila sem za nekaj kreativnih rešitev. Torej, kako eh, najti pot iz te slepe ulice. Naredili smo eh, vse, kar je bilo v naši moči, vendar pa najbrž ne bo sprejeto enako besedilo, kot ga imamo v parlamentu. Ampak eh, nikakor zadeva še ni zaključena. Hvala lepa, se upravičujem, da sem vas izpustila. Prehajam k peti točki dnevnega reda, gre za ukrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in dokumentov za prebivanje izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja. Predstavitev bo imel gospod Deprek, ki je tudi poročevalec, eh, spregovoril bo o rezultatih trialoga v zvezi z tem zakonodajnim predlogom. Gospode, prej beseda je vaša za nekaj minut. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Delegacija Evropskega parlamenta in pa delegacija Evropskega sveta sta dosegli rezultat 19. Eh, februarja, torej eh, prejšnji teden gre za začasen dogovor glede eh, tega dosjeja. Najprej bi se rad zahvalil svojim kolegom, poročevalcem v senci iz različnih političnih skupin. Imeli smo eh, zelo poglobljene in resne razprave, kar nekaj je bilo tudi nesoglasi, vendar pa uh, smo uh, ohranili spoštovanje drug do drugega. Rad bi se zahvalil tudi svetovalcem različnih političnih skupin in pa našim asistentom. Torej, um, kateri je cilj uh, tega predloga? želimo zagotoviti prosti pretok evropskih državljanov in pa članov njihovih družin in pri tem okrepiti varnost eh, identifici, identifikacijskih dokumentov in potnih listin. Torej, to je ključnega pomena, če želimo prosti pretok. Naj najprej poudarim, kaj pa ta predlog ne vključuje. Ne vzpostavljamo evropske osebne izkaznice ki bo ostajala usporedno z osebnimi izkaznicami držav članic. Tudi ne zahtevamo od tistih držav članic, ki osebnih izkaznic ne izdajajo, da jih pričnejo izdajati. E, tudi ne vzpostavljamo evropske podatkovne zbirke prstnih odtisov. In e, ta predlog na noben način e, ne predstavlja zakonske okvire za vzpostavitev takšnih podatkovnih zbirk osebnih prstnih otisov v državah članicah. Torej, to sem želel najprej razjasniti. Vendar pa smo želeli doseči, poleg tega, kar je predlagala Evropska komisija, da bi okrepili eh, prepoznavnost in pa varnost eh, osebnih izkaznic, kajti to je eh, predpogoj za prosti pretok oseb. Torej, Pripravili smo ta začasen sporazum in če bo podprt, bomo imeli enak eh, format za vse osebne izkaznice v Evropski uniji. Imeli bomo določen vrstni red podatkov in eh, veljala bodo enaka načela kot za vozniška dovoljenja navedena. Uh, Navedena bo Evropska unija, poleg eh, tega bo prostovoljna navedba spola in obstajale bodo tri možnosti za navedbo spola. In vse, vsi identifikacijski dokumenti bodo avtomatično priznani kot eh, veljavni v vseh državah članicah. Poleg tega, smo želeli okrepitev temeljnih eh, vrednot eh, in pa eh, želeli smo tudi povečati odgovornost držav članic v zvezi s tem. Torej, gre za jasno navezavo na GDPR. Poleg tega pa imamo tudi zelo jasno omejitev do biometričnih podatkov. Dostop do biometričnih podatkov imajo samo pristojni organi in sicer samo z namenom, da preverijo avtentičnost dokumentov in pa eh, avtentičnost lasnika teh dokumentov. Zelo jasno je zapisano, da se biometričnih podatkov ne sme shranjevati razen eh, v obdobju, eh, ki je natančno določeno in potem morajo biti ti podatki uničeni razen če drugače zahteva nacionalna zakonodaja, kar ni v naši pristojnosti. Ne moremo prepričati državam članicam, da bi shranjevale biometrične podatke, če to želijo. Zelo jasno je predvideno tudi, da so države članice odgovorne za avtentičnost, za točnost in pa za zaupnost podatkov tudi državam če osebne izkaznice izdajajo zasebna podjetja. Odgovornost nosijo države članice. Tako, eh, gospa predsedujoča, najbolj občutljiva točka v pogajanjih je bila ali naj bi eh, te osebne izkaznice eh, z prstnimi vtisi postale obvezne za vse države članice, ki izdajo osebne izkaznice, ali pa bi osebne izkaznice imele eh, same možnost, da se odločijo, ali to želijo ali ne. Evropski parlament, in tega ne bom prikrival, se je zauzemal za prostovolen pristop, vendar pa nam tega ni uspelo uveljaviti. In sicer zaradi varnosti in pa zaradi berljivosti teh osebnih izkaznic. Če bi obdržali prostovoljni pristop, potem uh, identifikacijski dokumenti ne bi vsebovali enakih informacij, kar bi predstavljalo težave pri berljivosti in pa avtentičnosti dokumentov. Torej smo sklenili sporazum, če tudi so določene delegacije imele zadržke. Zaključujem, gospa predsedojoča tudi če so nekatere delegacije imele zadržke, kot je bilo tudi v primeru potnih listin, kajti kot veste, so prsni vtisi obvezni tudi eh, pri izdaji potnih listov v vseh državah članicah. In poleg tega smo dosegli sporazum eh, tudi za. Eh, obdobje eh, za eh, zamenjavo eh, teh osebnih izkaznic. To obdobje bo usklajeno z potekom veljavnosti osebnih izkaznic. No, to je vse, kar smo lahko dosegli. In priporočam, da naš odbor podpre ta naš sporozum. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Depre Karlosko. Coelho je poročevalcu Sensi v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Depreju za ta rezultat. Mislim, da je šlo tukaj eh, za zelo pomemben napredek za naše državljane. Dosegli smo že en cilj eh, in sicer bomo na ta način okrepili varnost osebnih izkaznic, po drugi strani pa bomo tako tudi približali državljane Evropske unije in olajšali življenje tistim, eh, ki potujejo po Evropski uniji. Imamo Evropsko unijo, imamo evropsko državljanstvo in tudi zastava spada v to kategorijo. Na portugalskem Imamo na tisoče državljanov, ki potujejo po šengenskem območju, ki vstopajo v eh, druge države članice in zato morajo skrbeti, da so eh, njihovi identifikacijski dokumenti tudi priznani. In eh, ravno tem državljanom bo to veliko pomenilo. Pomembno je, da imamo različne varnostne elemente, ki omogočajo eh, ne le eh, izboljšanje kakovosti naših identifikacijskih dokumentov, ampak eh, tudi zaščito naših otrok. Za uporabnike stroški ne bodo nič višji in tudi težav ne bo, kajti nova osebna izkaznica vam bo izdana še reko, boste morali tako ali tako zamenjati svojo osebno izkaznico, ker je potekal rok veljavnosti. Nihče doma eh, ni proti prstnim odtisom, to moram tudi povdariti. Nekateri so kritizirali, eh, da naj bi bilo zbiranje biometričnih podatkov eh, obvezno države članice. Imajo sedaj možnost, da same spreme odločitev, ampak večina držav članic želi, da to odločitev raje spreme Brusel. Mislim, da uh, je bila odločitev pravilna, da je ključnega pomena za Evropsko unijo in za večjo varnost. Hvala lepa in iskrene čestitke Žerarju Deprejo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Kaufmann, poročevalka v senci za skupino SND. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi se rada iz vsega srca zahvalila našemu poročevalcu Žeradju Depreju. Res je, imeli smo eh, zelo dobro sodelovanje, eh, ki je zelo intenzivno potekala. Eh, zelo prijateljsko smo se pogovarjali in res je, da smo imeli različna politična stališča, ampak to, kar je dosegel eh, poročevalec, eh, ko je moral zagovarjati stališče Evropskega eh, parlamenta, je zares odlično opravil. Žerar de Prej je rekel, da smo veliko dosegli, vsega tega ne bom ponavljala. Res je, če dovolite, pa bi rada še enkrat spomnila na to vročo temo, ki jo je omenil tudi poročevalec, kaj te. Eh, za me uh, eh, je um, grenko dejstvo pri vsem tem to, da imamo sedaj uh, obvezno zbiranje biometričnih podatkov. Parlament je temu nasprotoval uh, in to je bilo pomembno vprašanje tudi za mojo skupino in uh, pri vseh razpravah, ki smo jih imeli z svetom nisem slišala prepričljivih argumentov, zakaj je potrebno zbiranje biometričnih podatkov uh, eh, usporedno z prstnimi odtisi. Ta ukrep se mi je zares zdi nepotreben in nesorazmeren. In ne vem, zakaj potrebujemo eh, pri biometričnih eh, dokumentih tudi prstne otise. Ne zdi se mi, da so eh, ti dokumenti z biometričnimi podatki tako zelo izpostavljeni po narejanju. Države članice pa želijo vse skupaj rešiti s pomočjo Bruslja, kajti v Nemčiji je to tema. Eh, ki na vsak način potrebuje eh, javno razpravo, zato mi je težko razumeti, eh, zakaj želijo države članice to reševati v Bruslju. Torej, kljub zahvali našemu poročevalcu, Moram reči, da rezultata trialoga ne bomo mogli podpreti kot skupina. Eh, zdi se mi, da je to nepotrebno eh, in pa eh, to, kar predlaga država članica, je nesorazmerno. Poročevalke zelenih ni tukaj, to je Eva Žuli. In prosili so me, da jaz predam naše sporočilo in da se hkrati zahvalim kolegi Depreju. Gospa Eva želi, um, želi povedati, da zeleni tudi niso zadovoljni z obveznimi prstnimi odtisi, EDPS in pa uh, agencija Frasta tudi proti. Imamo tudi študijo učinka, ki jo je zagotovila Evropska komisija in tudi to pri njih ni bila prva možnost. Samo nekaj držav članic uh, to ima zaenkrat. In eh, zato se mi zdi presenetljivo, da je izid pogajanj s svetom bil tak. Samo 10 od 28 držav članic treni, trenutno uh, pobira prstne odtise in so ti obvezni. Uh, ne vem, gospod Depre, želite besedo še enkrat? Lahko se še enkrat oglasite za eno minuto, potem pa bom jaz zaključila še s tem, da povem uh, vse roke v zvezi s tem poročilom. Hvala. Vem, da so bili prstni odtisi kočljiva točka uh, in eh, Tudi gospa Žuli je to povedala oziroma ve v njenem imenu. Sam sem se tudi boril proti temu na treh trialogih, ampak svet je imel stališče, ki se mu ni želel odreči. Tako da je parlament potem uh, moral tudi izraziti svoje mnenje. Ampak eh, rad bi, da mi tudi eh, razložite, zakaj bi za evropske državljane sprejeli prstne odtise v potnih listinah, ne pa na identifikacijskih dokumentih oziroma osebnih izkaznicah. Uh... Hvala. Če se bo Koreper strinjal z izidom teh pogajanj, sestanejo se 27. februarja, potem bo odbor Libe glasoval 11. marca. In najverjetneje bomo o tem glasovali na drugem aprilskem zasedanju, pravi predsedujoča. Um, Zdaj pa točka šest. To je izmenjava mnenj uh, z gospodom Detlefom Schröderjem. On je izvršni direktor Cepola. Gospod uh, Schröder nam bo predstavil tudi izsledke ocene potreb po strateškem usposabljanju. Taka ocena je bila pripravljena prvič v Evropski uniji in gospoda Šruderja kar vabim, da zasede tole mesto ob meni. Moram pa vam povedati, da bomo dobili tudi tele letake. Gospod Šruder, zdaj pa kar izvolite. Samo še nekaj naj preverim, prosim. Deset minut imate na voljo, lahko jih porabite tudi manj, če ne potrebujete vseh desetih minut. Hvala. Skušal se bom držati teh desetih minut. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, veliko veselje mi je, da sem tukaj. In z veseljem vam bom predstavil. Uh, tudi dosežke naše agencije leta 2018 in pa naše načrte za leto 2019. Naslednja prosojnica, prosim. No, naši rezultati leta 2018. Eh, povedati moram, da to, kar počne Cepol, da je zelo povezano tudi eh, z organi pregona v Evropi. Dva primera bi rad podal. Ko govorimo o direktnem učinku sodelovanja, govorimo tudi o skupnih preiskovalnih enotah. Mi um, treniramo in usposabljamo te ljudi, ki potem delujejo v teh enotah. Um, usposabljamo tudi uh, ljudi z uh, Zahodnega Balkana in pa evropske uradnike, tako da potem delujejo v skupnih ekipah. In potem eh, takoj po usposabljanju lahko že izvajo preiskave skupaj. Uh, Eh, so pa povezani tudi z operativnimi preiskavami v Evropi. No, mi tudi treniramo ljudi za identifikacijo eh, žrtev otrok, torej usposobljeni ljudje potem lahko eh, otrokom bolje pomagajo. Naj vam pokažem še, kako podpiramo operativne dejavnosti in kakšne uspehe smo dosegli. Eh, pri našem usposabljanju je prisoten tudi akademski element, ne pa zgolj ta. 29 eh, tisoč uradnikov smo usposabljali v letu 2018 in 90 odstotkov oziroma še več jih je bilo zelo zadovoljnih z našim usposabljanjem. Podpiramo tudi evropski politični cikl in pa evropske prioritete. To pomeni, da eh, je 40 odstotkov naših dejavnosti povezanih z evropskim področjem, Mm, osredotočali pa se bomo predvsem na organiziran kriminal, na boj proti terorizmu, nezakonite migracije in pa kibernetski kriminal. Mi tudi državam članicam eh, dajemo eh, na svete in jim pomagamo. Imamo tudi mm, tehnologijo eh, odprtih virov in državam članicam pomagamo tudi na ta način. Rad bi povedal tudi, da uh, smo dejavnosti, ki ste jih videli na ekranu lansko leto, dobro izvedli v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Frontexom, torej našimi partnerskimi organizacijami. In zelo zadovoljen sem, da tudi oni prispevajo svoje znanje k našim dejavnostim in ukrepom. Kot je bilo že omenjeno, eh, s ponosom predstavljam tukaj eh, naše izsledke ocene potreb po strateškem usposabljanju. Eh, parlament eh, si je to v obliki amantmaja tudi postavil kot nalogo, postavil je to nalogo Cepolu in eh, mi želimo zagotoviti znanstveno osnovo za prihodne načrtovanje usposabljanja v Evropi. Na določenih področjih smo imeli uh, Eh, informacije, ampak nismo pa imeli celovitega pregleda nad usposabljanjem v Evropi. In zato smo um, zdaj to tudi uvrstili v mandat, oziroma to je zdaj tudi ena od naših nalog. Treba je analizirati, katere so strateške grožne za Evropo in potem, kako smo usposobljeni se s temi grožnami soočiti. Ko so opredeljene vrzeli, potem. Eh, države eh, članice prosijo agencije za pomoč oziroma agencije nastopijo tukaj svojo vlogo. Eh, lahko vam pokažem tudi teme, ki so bile opredeljene kot problematične. 500 strokovnjakov približno smo vprašali za mnenje. Oni prihajajo iz različnih držav članic, različnih organizacij in organov pregona. Pogledali smo, kateri so tisti ključni elementi, ki bi jih morali obravnavati. Tukaj vidite kratek eh, pregled eh, glavnih potreb, eh, ki smo jih opredelili kot glavne vrzeli v kapaciteti. Pogledali smo, na kaj bi se morala evropska struktura osredotočiti. Torej, odprti viri, zbiranje podatkov, analize in tako naprej, potem finančne preiskave, to je na drugem mestu. In, uh, Na naslednjih mestih si potem sledijo tudi eh, prioritete, ki so jih navedle države članice. Eh, digitalne eh, vrzeli so tudi omenjene, digitalni izzivi, zato bo potrebna sprememba paradigme v prihodnosti. Mi želimo spodbojati vse življensko, torej stalno učenje, tako da bodo organi pregona se sposobni prilagajati hitrosti sprememb. No, tukaj ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak eh, tukaj lahko vidite prednostne naloge, ki so jih opredelile tudi države članice, pa tudi partnerske države. Eh, vidite tudi vrstni red eh, prioritet, olajševanje nezakonitega priseljevanja, potem boj proti terorizmu, trgovanje z ljudmi, kibernetski kriminal. Ne bom naštel zdaj vseh teh prioritet, ampak zdaj imamo res um, jasne dokaze o tem, kaj moramo narediti v prihodnje, da bomo podpirali uh, skupnost organov pregona v Evropi v prihodnjih letih. Naslednja prosojnica. Rad bi vam razložil tudi to, da je agencija v skladu z mandatom leta 2018 dosegla rezultate tudi pri ustvarjanju kapacitet eh, pri projektih Evropske unije. Imeli smo en projekt eh, z državami Severne Afrike na temo boja proti terorizmu. Potem tudi eh, finančne preiskave smo izvajali, predvsem v Balkanski regiji. Ni mi treba razlagati povezave med notranjo in zunanjo varnostjo. Mislim, da eh, je to precej očitno in da smo to lahko ugotovili v zadnjih letih. Imamo pa odlično orodje za to, da podpremo evropske politike za sodelovanje z organi pregona v tretjih državah. Ustvarili smo tudi trajnostno partnerstvo s partnerji v državah upravičenkah, imamo tudi dobre sinergije s partnerji na nacionalni ravni, torej z držav članic. Vedno, ko gremo v te države, to tudi poudarjamo. Eh, torej, poudarjamo temeljne pravice, o tem se ne moremo pogajati, prav tako je pomembna vladavina prava. Naslednja prosojnica. Za dejavnosti izgradne kapacitet eh, lahko računamo tudi na dobro sodelovanje z našimi partnerji. Europol, Frontex, Euliza in Eurojust so samo nekateri izmed teh eh, partnerjev. Potem so to še druge agencije, sodelujemo tudi z mednarodnimi eh, in pa regionalnimi partnerji, tudi z OECD, UNO, DC, Interpolom in tako naprej. Naslednja prosojnica. Potem še nekaj rezultatov za leto 2018. Eh, mislim, da bodo ti pomembni tudi za vas. Mm, mi eh, smo dobili dobre revizijske rezultate v skladu z eh, faktorjem ISO 9001. Imamo ustrezne certifikate. Potem smo tudi v procesu za dodatno certifikacijo ISO 29993 torej zagotavljamo res najkakovostnejše storitve. Izvedli smo eh, več kot 95 odstotkov našega proračuna za leto 2018. Na ravni obveznosti smo se pa približali 98 odstotkom. Rad bi izkoristil priložnost tudi zato, da eh, povem, da je eh, močna točka agencije tudi zelo predana ekipa um, to ekipo imamo in zato lahko dosegamo dobre rezultate. Moram pa povedati tudi, da so pred nami tudi eh, izzivi, eh, naprimer eh, lokacija na Mačarskem, tukaj je prišlo do prilagoditve plačnega koeficijenta. Zaenkrat smo zadovoljni z rezultati, ampak to je še vedno težavno področje, za katerega upam, da bo v prihodnosti rešeno. Naslednja prosojnica, prosim, potem delovni program za leto 2019. To vam želim zdaj predstaviti. Rad bi vse skupaj postavil v kontekst dodeljevanja sredstev. Na desni strani boste videli sredstva, ki so dodeljena za agencijo eh, na običajen način. 9,3 milijone evrov bomo imeli za leto 2019. Imamo 32 eh, statutarnih delovnih mest. Eh, potem bomo dobili nekaj, eh, skladov, nekaj sredstev tudi iz uh, skladov. In potem leta 2019 uh, uh, želimo nadaljevati z oceno potreb po strateškem usposabljanju. Uh, potem je treba oceniti tudi uh, operativne potrebe po usposabljanju uh, na letni ravni. Lahko to naredimo bomo pa še naprej sodelovali tudi s partnerskimi agencijami, tudi na tem področju. In predani smo tudi temu, da zagotavljamo kakovost storitev, ki jih zagotavljamo našim partnerjem. Naslednja prosojnica. Mm, to so naše mm, glavne dejavnosti. Gre za uh, portfelj usposabljanja, ki ga nudimo organom v državah članicah, v samih državah članicah. Osredotočamo se predvsem na resen organiziran kriminal, pa tudi kibernetski kriminal. V našem delovnem programu je kibernetski, program, uh, kibernetski uh, terorizem uh, deležen vse več pozornosti. Uh, Vzpostavili smo tudi centre znanja za boj proti terorizmu. To so eh, centri odličnosti, ki jih eh, vodijo naši partneri na nizozemskem. Eh, želimo pa si tudi več instrumentov za izmenjavo informacij, poudarjamo tudi temeljne pravice. Pripravljamo se pa tudi že na nove potrebe po usposabljanju, zato ker prihajajo novi izzivi za Evropo. Želimo se pripraviti na našo vlogo v prihodnosti. Eh, nov eh, velik IT sistem eh, bo treba začeti izvajati, predvsem, ko gre za interoperabilnost med državami članicami in za boljšo izmenjavo informacij. Zunanjo dimenzijo evropske varnosti sem že omenil, torej kaj bomo v tem letu naredili na tem področju. Eh, še naprej bomo podpirali misije eh, CSDP, torej Evropske eh, varnostne in obramne politike. Pripravljali bomo misije, pa tudi druge ukrepe. In imamo tudi centr znanja CEPOL oziroma centr odličnosti. Nadaljevali bomo pa tudi z izgradno kapacitet v partnerskih državah ne samo na Bližnjem vzhodu in v Afriki, ampak tudi v balkanskih državah. Potem osredotočali se bomo tudi na eh, jezikovne sposobnosti in pa vodstvo. Treba je nadalje izgrajevati eh, znanje eh, jezikov. Prepričani smo tudi, da je za mednarodno sodelovanje v Evropi pomemben tudi element eh, vodenja. Tega je treba razvijati in tisti, ki so na ključnih položajih eh, v različnih službah v Evropi, morajo bolje razumeti, kaj mi počnemo na evropski ravni in kakšne instrumente imamo. Potem letos bomo prvič eh, v naše dejavnosti vključili tudi digitalne simulacije. In eh, sredstva in vire želimo usredotočiti in usmeriti tudi v raziskave, kajti usposabljanje je smiselno samo, če eh, izhaja iz eh, znanstvenih dokazov in najboljšega znanja, ki je na trgu. Zdaj pa še portfelj priložnosti, ki jih želimo ponujati državam članicam. Mi smo. Uh, Mm, predvideli, da bomo spet imeli okrog 29 do 30 tisoč udeležencev. Eh, želimo eh, izvesti okrog 100 eh, raznih dejavnosti in ukrepov, potem imeli bomo 79 webinarjev, 12 spletnih tečajev, 6 novih spletnih modulov bomo tudi odprli in imeli tudi program izmenjave v smislu Erasmusa, tako da ljudje lahko dobijo izkušnje v drugi državi in vidijo na terenu, kako policijske službe in pa organi pregona tam delujejo. Um, na ta način bi radi zagotovili boljše sodelovanje v prihodnje. Mm. Imeli bomo tudi, oziroma zaključili bomo Evropski skupni program uh, za Masters. Uh, to zadeva predvsem ljudi, ki bodo v carinski ali policijski službi prevzeli vodilna mesta. Mm, ti bodo sodelovali tudi v različnih programih, eh, ki sem jih omenil prej, potem nadaljevali bomo s programom za Severno Afriko in Bližnji vzhod. Eh, potem eh, nadaljevali bomo delo na podlagi certifikatov ISO, ISO 9001 in ISO 29993. Želimo pa odpreti tudi Evropsko eh, akademijo za usposabljanje na področju kibernetskega kriminala Cepola. To bo v Budimpešti in mi se zavedamo, da je treba ukrepiti naše sposobnosti na tem področju, ker gre za enega največjih izzivov za prihodnost. In mi želimo skupaj z akademijo, z akademskim svetom eh, opraviti svojo vlogo na tem področju. Upam, da nisem porabil preveč vašega časa. Mi bo pa veliko veselje, če bom lahko odgovoril tudi na vaša vprašanja. Imajo kolegi kakšno vprašanje za gospoda Šröderja, eh, gospa Zipel, potem gospa Intveld, gospod Depre, najprej pa Birgit. Um no, do konca sem pozorno eh, poslušala, na koncu pa sem dvignila roko, da zastavim nekaj vprašanj. Najprej uradno vprašanje. 29 tisoč uradnikov naj bi bilo izšolanih. Eh, to se zdi zelo velika številka, ampak po drugi strani, če si ogledamo recimo policiste v Nemčiji, smo že pri trištevilčni številki. Eh, ali pa kriminalisti, eh, teh je 50 tisoč v Nemčiji. Torej 29 tisoč naenkrat več ni tako velika številka. Zato bi vam rada zastavila vprašanje, ali sploh še imate kakršenkoli vpliv na to, kdo se udeleži eh, tega usposabljanja in ali se boste poskušali z svojimi programi obrniti na specifične uradnike, ki se nahajajo na specifičnih položajih in ali ste pri tem uspešni, če to počnete. Če si ogledam samo številke in pa naloge, ki jih je eh, trenutno eh, potrebno opravljati in ki nas bodo spremljali tudi v prihodnosti, pa se mi zastavlja tudi vprašanje pri vsej zauzetosti in sredstvih, ali vas podpirajo tudi pristojni organi v državah članicah, ali bodo ti organi poglobili te eh, programe, jih nadaljevali, kaj ti, eh, kar počne Cepol, samo po sebi zagotovo ne zadostuje. In še zadnjo vprašanje, če si ogledamo vrstni red. Eh, kazenskih dejanj, eh, s katerimi eh, se ukvarjate, ali je to seznam, za katerega menite, eh, da se ne bo spremenil še v prihodnih petih letih, ali pa že opažate spremembe, ki bodo spremenile vrstni red, prioritet v prihodnosti. Mislim, da prej. Gospod Depri. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi nekaj povedal o tej predstavitvi, ki mi je bila zelo všeč. Zelo jasna je bila. In ko sem gledal eh, to predstavitev, kako je potekala, ehm, sem pomislil, da bodo te predstavitve kmalu postale podobne stripom. Mm, ko je bilo toliko elementov tudi narisanih. No, ehm, sam bi postavil podobno vprašanje kot gospa Zipel. 29 tisoč uradnikov je bilo usposobljenih, ampak odkot prihajajo ali prihajajo iz držav članic, e, e, kako so izbrani, mogoče bi kakšni imeli pravico, da bi prišli na tako usposabljanje, pa se ga ne morejo udeležiti ali nam. Uh, lahko poveste, kakšen je profil teh ljudi, ali usposabljate ljudi, ki so že usposobljeni, ali pa uh, Eh, tiste, ki bi jim morali zagotoviti boljšo usposobljenost. No, pa še nekaj bi povedal. Srečal sem se z novo direktorico Europola prejšnji teden, rekla je, da bo šla po državah članicah in nekaj teh držav je že obiskala in v njih opazila, da bi Europol moral svoje storitve, osebje in delo ukrepiti, predvsem na dveh področjih. Eh, predvsem gre za finančno kriminaliteto. O tem ste govorili tudi vi. Eh, predvsem imam tukaj v mislih droge. Droge postajajo vse večji problem in vse več eh, je tudi trdih drog, ne govorim samo o kanabisu. Ali boste imeli tudi kakšno posebno usposabljanje za zaznavanje drog, trgovine z drogami, praks na tem področju in ali uh, imate z Europolom usklajene prioritete, kajti ta direktorica mi je rekla, da bo v naslednjih letih veliko vložila prav na to področje, torej področje drog. Sofintveld. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod Šreder, za vašo predstavitev in pa tudi za delo, ki ga upravljate. Na začetku me je malo zaskrbelo, ko sem slišala vašo izjavo, da težko pritegnete osebje na novo lokacijo v Budimpešti. Tukaj potrebujemo um, rahlo pojasnilo, se mi zdi, zato ker je bilo tudi vprašanje lokacije kontroverzno. potem pa bi pristavila še nekaj k tem pomembnim vprašanjem, ki ste jih že dobili. Če si pogledam kazniva dejanja, s katerimi se ukvarjate, to so kazniva dejanja, ki so precej oddaljena od običajnih ljudi, kibernetski kriminal, eh, organiziran kriminal, terorizem in tako naprej. Mi smo v stiku že vrsto let eh, in to glede številnih vprašanj, ki so pomembna tudi za vsakodnevna življenja ljudi. Naprimer, um, domače nasilje 2700 ljudi umre v Evropi vsako leto zaradi nasilja v družini. In če to primerjate z žrtvami terorizma, vidite, da um, bi mogoče nasilje v družini tudi morali uvrstiti više na vaši lestvici prioritet. Lahko rečete, da je to lokalen problem, ampak pravzaprav gre za univerzalno težavo in to pokriva tudi evropska zakonodaja. Če si pogledate direktivo o žrtvah, imamo tudi programe o nasilju med spoloma in tako naprej. In mislim, da bi bilo dobro izvajati tudi usposabljanje na tem področju. No, pa še to, kar je povedal gospod Deprej. Verjetno vi usposabljate ljudi, ki že prihajajo z tistih držav in tistih območij v Evropski uniji, kjer so deležni tega usposabljanja. Torej, um, ti ljudje mogoče ne potrebujejo toliko usposabljanja kot ljudje z, um, iz držav ali pa območij, um, kjer zavest zavest ni tako velika, torej ozaveščenost ni tako velika. Potem, poleg eh, nasilja v družini, bi rada izpostavila tudi nasilje nad LGBTI eh, skupino. Um, tudi strani policije so ti ljudje včasih deležni nasilja. Rekli ste, da bi CEPOL moral prispevati tudi k oblikovanju skupnih etičnih standardov. Uh, In mislim, da bi to bilo pomembno. Omenili ste tudi otroške žrtve in pa zlorabe otrok, ampak predvsem na spletu. Se pa to dogaja in tega je ogromno tudi v realnem svetu. Um, veliko lažje je obravnavati samo kriminal na spletu, um, sedeti za računalnikom in to urejati, pa ne mislim, da počnete samo to in da so stvari težavne. Uh, Eh, eh, niste toliko omenili še dveh agencij, s katerimi tudi sodelujete, to je FARA in pa Agencija za enakost med spoloma. Eh, in zanima me, kakšno je sodelovanje na tem področju. Besedo pa zdaj dobi nazaj gospod Schröder. Hvala, hvala za vse komentarje, vsa vprašanja. Bom skušal vse zajeti, kot se bo dalo. Glede udeležbe, kdo bo staloval pred te dejavnosti, zato da bi na koncu usposobili prave ljudi. No najprej, kot sem skušal obrazložiti, smo že pred leti skušali spremeniti poslovni model, da bi najprej nadančno preučili, za katere teme moramo usposabljati, potem je treba določiti prave osebe za usposabljanje in prave ciljne skupine. In to smo počeli v agenciji, tudi s partnerji na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni skušajo ugotoviti, katere osebe se povežejo z dejavnostmi, kajti na koncu gre tu tudi za nacionalne mandate, treba je poskrbeti za prave partnerje. No, osebno bi tudi rekel, da se je to v zadnjih letih močno izboljšalo, imamo tudi pravo osebje, pogosto vidimo, da imamo tudi veliko povratnih informacij iz držav članic, slišimo, da bi radi usposabili še več ljudi onkraj meja, kajti tu lahko vidimo, da je pri nekaterih temah tako, da usposabljamo, recimo, damo en sedež vsaki državi, kajti količinsko moramo to omejiti, ker imamo omejen proračun, ampak včasih to ni dovolj. Za majhne države je to mogoče v redu, ampak recimo, če si pogledamo Italijo, Francijo, Polsko, Nemčijo, večje države, ker imajo večje službe, je to premalo za njih. In pri standardnih dejavnostih to ni dovolj. Zato skušamo uporabljati tudi elektronska sredstva kot sreda, kajti potem nismo omejeni s številkami. Zavedamo se dejstva, da imamo včasih tudi težave z jeziki, da včasih nekateri ne sodelujejo pri dejavnosti, ker se to pač izvaja v angliščini. Tega se zavedamo, na evropski ravni bi morali nekaj storiti, ampak mi pač ne vplivamo na to, države članice morajo to reševati. Tako da vidim, da gre to naprej, imamo jasno predelite, vse dejavnosti, ciljni skupin so jasne, kdo naj bi sodeloval pri dejavnosti, kajti šele, ko imamo pravo osebje v učilnicah, lahko res prinesemo neko dodano vrednost. To se je izboljšalo v zadnjih letih. Potem sprašujete o kontinuiteti našega dela in kako je pač s trajnostnimi učinki v državah članicah. Mi skušamo seveda usposabljati tudi učitelje pri različnih dejavnostih, kajti želimo pomnožiti naše dejavnosti. Jaz sem že obrazložil, da imamo programe izmenjav s cepolom. In recimo, ne gre le za to, da nekdo lahko potuje od točke A in B in deluje v praksi, ampak morajo vsi ti strokovnjaki poslati kaskadni načrt, kaj se zgodi, ko se vrnejo nazaj domov po programu kako naj bodo potem delili znanje z drugimi doma. No, nisem naiven, vem, da pač to ni vedno idealno izpeljano, ampak imamo veliko dobrih primerov, ko potem pride do dobre izmenjave znanja doma z domačimi organi. Torej, spodarjamo, kajti ne gre le za to, da usposobimo eno osebo, ampak morajo ti strokovnjaki potem učiti tudi druge doma. Potem ste omenjali vprašanje glede prioritet, če vidimo kak premik pri prioritetah. No, jaz sem vam pokazal številke, ki izhajajo iz anket v zadnjih dveh letih. Zavedamo se vseh izzivov in grožen za organe za preiskovanje in pregon na evropski ravni. Vedno se moramo pač tu soočati z novimi izzivi in to spremljamo. Glede številk, ki jih vidimo, bi jaz rekel, da je migracija tu še vedno na vrhu med prioritetami. Vem, da je pritiskov manj v nekaterih državah, to ne pomeni, da težav ni več, ampak Danes bi verjetno prioritete bile drugačne, ampak tu je treba seveda zaupati tudi mehanizmom, ki jih imamo v zadju. In tu moram reči, da sem vesel, ker prvič vidimo v vseh državah, v vseh službah ta zelo lep pregled. Zavedam se tudi dejstva, da moramo vedno biti previdni, ko vidimo, kako je s tem v letošnjem letu, katere bodo najbolj aktualne teme prihodnje leto, če kaj novega prihaja. No, upam, da da je terorizem sedaj neka niže tveganje, ampak da je niže na prioritetni lestvici, ampak ne vemo, če se bo kaj zgodilo v prihodnih tednih mesecih, bomo to morali poštevati. Gospod Depre, vi ste spraševali tudi o tem visokem številu in kako se potem to ročuje znotraj ciljnih skupin. No, 29 tisoč. Po eni strani je to lepa številka, ampak kaj to pomeni? Tu imamo milijon in pol uslužbencev, agentov za preiskovanje pregon v Evropski uniji. Mi smo agencija, mi ne podvajamo dela nacionalnih organov. Mi vedno konkretno gledamo, kje naj bi z evropskimi sredstvi podpirali delovanje organov za preiskovanje in pregon, kar pomeni, da gre tu za zelo specifično čezmejno sodelovanje. Vse, kar je povezano s tem, je zelo pomembno, da lahko naši partnerji še bolje delujejo v prihodnosti. In kot sem rekel, To seveda želimo natančno opredeliti naše ciljne skupine, da bi vedeli, katere strokovnjake treba usposabljati. Potem je tu veliko izzivov tudi pri različnih strukturah države članicah. Lahko vam rečem tudi, da imamo sedaj zelo dobre mandate od leta 2016, ampak če si pogledamo eh, recimo prihodnost, bi bilo recimo dobro, če bi imeli več srinikov. Ne vem, to je sedaj v mandatu, Tradicionalno imamo vedno več policistov, ampak dobro bi bilo, če bi vključili tudi druge profile. Imamo nekaj toživcev, sodnikov, mogoče bi lahko v prihodnosti to še bolj razdelili, da bi imeli še več profilov, ampak seveda ne moramo biti v stiku s vsemi strokovnjaki, kot bi si želeli. In seveda skušamo to uporabljati tudi elektronska orodja, uh, zato da bi bili v boljšem stiku z drugimi pri usposabljanju. Mogoče bi lahko v prihodnosti, ker imamo omejene uh, vire sredstva, to imeli, ampak seveda ne moramo biti v stiku sami. Potem, ali usposabljamo prave ljudi? No, nasplošno mislim, da imamo prave strokovnjaka, ampak ni dovolj. Recimo primer. Včasih se prijavi trikrat več ljudi, kot jih lahko sodeluje. Ja, sveda bi si želeli usposobiti več ljudi, ampak pač zaenkrat eh, nimamo dovolj kapacitet. Potem ste spraševali, ali prevzemamo prioriteti Europola. Ja, osebno sem v zelo dobrih stikih z izvršnim direktorjem Europola, obravnava tudi to finančni kriminal, tega se zavedam po Evropi, je to še vedno nekaj zelo pomembnega, tudi finančne preiskave, kaj ti treba je zaiziti ta denar, treba je pripraviti uradnike, da lahko res najdejo nezakonita sredstva, ki krožijo, v to vlagamo. Kot sem že omenil, imamo projekt na Zahodnem Balkanu. Recimo, ta je posvečen samo finančni preiskavam. Droge. Tudi to je pomembno za me. Tudi na to smo posebej pozorni. Recimo, imamo tudi posebne tečaje za to, da lahko identificiramo nezakonite laboratorije, kako jih potem tudi odkriti, kako jih zapreti in tako naprej. Vem, da sedaj preučujemo droge tudi na globalni ravni. V prihodnosti bo mogoče to še večje težave na evropski ravni. Tu poštevamo tudi druge svetovne pojave. Če pride vse v Evropo in nekatere težave še obstajajo, je mogoče to lahko problematično, ker se trg spremeni. Včasih eh, na trgu drog celo izvažamo droge, ne samo uvažamo, kajti včasih smo samo uvažali pred številnimi leti, sedaj jih izvažamo. Potem koordinacija z Europolom, lahko vam rečem, da odlično sodelujemo s vsemi partnerji, imamo letni akcijski načrt, tam imamo tudi vse dejavnosti glede Europola, imamo strokovno znanje. Seveda se trudimo, kjer lahko, da bi podpirali Europol po najboljših močeh, recimo tudi pri dejavnostih impakta, pri novem političnem ciklu. Naši uradniki sedijo v vseh skupinah impakta in vedno svetujejo glede usposabljanja, glede konkretnih ukrepov pri teh političnih ciklih, pri vseh teh temah. In te skupine bi lahko delovale še bolj učinkovito v prihodnosti, ko bomo pač zagotavljali usposabljanje. Prijemamo povratne informacije tudi strani analitičnih vročil glede prioritet impakta. Vse pač zelo pozitivno vidimo tudi, da Cepol pomaga pri impaktu in to je zelo koristno urodje. In na koncu je to seveda zgodba o uspehu. Potem smo slišali vprašanje o tem, da bi pritegnili osebje. No, naj pojasnim, za kakšne izzive gre. Osebno bi rekel, da ne gre toliko za samo lokacijo zaradi Budimpešte. Ja, mislim, jaz živim tam in to je zelo lepo mesto. V tem ni izziv. Izziv je v tem, da moramo urediti vse za to, da pač nekdo postane privlačen delodajalec na trgu, kajti kvalificirano osebe išče službo tudi druge, v drugih agencijah in veste, kako je s koeficienti za nizozemsko druge lokacije in mogoče mi potem nismo najbolj privlačni partner na trgu, ampak še vedno dobimo odlično osebe. Ampak lahko vam rečem, da smo v zadnjih letih videli, da je manj vlog in seveda jih je tudi manj iz vzhodne Evrope, ampak pač eh, nažalost ne moremo seveda zaposliti vseh. Potem lahko povsem podprem to, kar ste rekli glede nasilja v družini. Tudi jaz osebno delam na tem področju že več let, vem, da je to zelo resna tema. Ampak tudi glede strokovnjakov iz držav članic, tudi oni pravijo, da imamo še bolj pomembne teme, kjer bi morali stojati, kajti konec koncev gre za ločevanje med različnimi odgovornostmi kaj naj bi mi na evropski ravni počeli in kaj je že zajeto na nacionalni ravni. In tu vidimo informacije, ki jih mi prejemamo iz držav članic, da države menijo, da to, kar že imajo, je dovolj in bi morali storiti več pri drugih temah. Če potem res tako, če to gotovimo, nočem tu prejudicirati tega, ker sicer spoštujem to, da države same odločajo o tem, ampak druge teme, ki jih omenjate, veste, da tudi jaz eh, tu eh, seveda sem še posebej pozoren na LGBT eh, skupnost, tudi tu preučujemo vse kaznive dejanja in potem to povezujemo z drugimi dejavnosti, tudi moje kolege se okvarjajo s tem. Sveda pazimo na te povezave in tu povezujemo to tudi z drugimi ukrepi in kot ste rekli, mogoče bi moral omeniti tudi Agencijo za temeljne pravice, ko se omenijo druge agencije, pa sveda dobro sodelujemo. In potem cel kontekst Ja, ko gremo v tretje države, potem seveda vedno eh, skušamo obrazložiti, kako Evropska unija gleda na to. To ni izolirana tema in eh, to vedno postavim v kontekst temeljih pravic na splošno, pa tudi, ko gre za eh, sovražni kriminal in res skušamo to vedno pojasniti v naših sporočilih. Potem seveda tudi delovci, ki ponujajo spolne usluge. Seveda tu sodelujemo z vami in radi bi sodelovali z vami, z drugimi partnerji, videli, kaj storiti na tem področju v prihodnosti, da bi bolj podprli službe v državah članicah, še bolj na tem področju. Upam, da sem s tem zajel vse. Hvala, kolega Šröder. S tem smo zaključili obravnavo te točke na dnevnem redu. Želim vam srečno pot domov v lepo mesto Budimpešto. Se strem, da je to zelo lepo mesto. Čudovito. Sedaj gremo na točko 7 na dnevnem redu tu bom jaz uh, samo sebe predsedovala. Nekdo bi moral omejiti s časom, kajti mislim, da bi to bilo pošteno. Kajti sedaj gremo na obravnavo predlogov sprememb, ki so bili uloženi pri prenovitvi direktive o vračanju iz leta 2008. Sama sem vložila 120 predlogov sprememb kot poročevalka, kolegi poročevalci v senci pa so vložili še 534 predlogov, kar je skupaj 654 predlogov spremem, najprej ocena stanja. Zato bi rada, da me sedaj uh, začneš topati, no, potem pa bom dala besedo tudi poročevalcem v senci. No, jaz nisem bila najbolj vesela glede predloga Evropske komisije. Mislim, da to ni bilo dobro preučeno, ni bilo ocene učinka, zato smo se mi odboru odločili, da bomo sami upravili ocene učinka. Nedavno je bilo to predstavljeno odboru, potem smo imeli koliko, sedem, osem sestankov, pročaci v senci, kaj ne. Na te sestanke smo povabili tudi uh, agencije OZN, organizacije civilno družbo, uradnike, ki se ukvarjajo z vračanjem, pravnike. Povabili smo veliko strokovnjakov za to, da bi dobro razumeli, s čim se pravzaprav ukvarjamo, kaj je to učinkovita politika vračanja, seveda povezano s mednarodnimi standardi in temeljnimi pravicami. Potem, na podlagi tega smo začeli delati in Moji predlogi so osredotočeni na prostovoljno vračanje. Ocena učinka kaže, da če želimo povečati količino ljudi, ki naj bi jih vrnili, ker nimajo zagoniti dokumentov, so da bi ostali, se je treba osredotočiti na prostovoljno vračanje. Predlog komisije pa je bil močno osredotočen na to, da bi seveda ljudi kar zaprli in bi jih potem vrnili nazaj kar iz centra za pridržanje. No, jaz mislim, da je to kontraproduktivno. Ne to, da ne more priti do pridržanja. Ja, seveda je to pač izhod v sili, ampak to ne more biti kar tako edina možnost. In zato sem tu gotovila, da je tu kar nekaj različnih eh, stališč, ampak mogoče je veliko podobnih idej, ki se le nekoliko razlikujejo in seveda moramo tu dodelati šesti člen, ker gre tudi za begosum, kajti tu imamo različna merila glede eh, tega begosuma in to lahko potem to povežemo s vsemi imigranti, ki nimajo zakoniti dokumentov in so lahko v zaporu. Recimo, če nekdo nezakonito vstopi v Evropsko unijo, nima osebnih identifikacijskih dokumentov, in potem niso izpolnjeni življenjski pogoji, nima naslova. To so ti štiri kriterije glede begosume. Mislim, da se to večina političnih skupin strinja, da to ni korisno pri tem, da bi sploh pojasnili, kakšno je to tveganje, da bi nekdo pobegnil. In potem še nekaj, kar se nam zdi problematično v tem predlogu. To, da to odkljukamo, bi ga sumije pač to povezano s tem, da je nekdo pridržan. In mislim, da je to lahko potem nemogoče. Nemogoče je prostovoljno zapustiti Evropsko unijo in potem oditi, če ima nekdo pač prepoved vstopa. In to sosledje ne pomaga ljudem, da se sami odločijo in rečejo, ja, mogoče je bolje, da zapustim Evropsko unijo. Zato sem pač sestavila predloge eh, spremem kjer bi pojasnili tudi to, kako je s to pravico migrantov, ki jih je treba vrniti, kako je s temi obveznostmi organov, da morajo tem migrantom posredovati primerne informacije. Potem še ena težava, ki je povezana s časom za pritožbo. Ta čas je bil znatno skrajšan v različnih členih, kar ne otežuje situacije za same imigrante, ampak vsega, pravzaprav to otežuje delo organov, ki morajo potem upoštevati ta omejena časovna obdobja za pritožbe in tu vidim, da so različni kolegi posredovali predloge spremem, tako da smo to spremenili nazaj na bolj razumno časovno obdobje. Potem imamo tudi predlagan mini postopek v osnutku Evropske komisije. No, jaz sem to črtala iz predloga sprememb, videla sem, da so različni kolegi iz različnih skupin storili isto, kajti ne razumemo še, kako je z menjimi postopki ob prihodu in ne moremo rešiti teh težav ob prihodu v direktivi o vračanju. To pa me je privedlo do druge teme, ki jo želimo obravnavati, da ne smemo pomešati pridržanje za vračanje s pridržanjem za osebe, ki imajo kazniva dejanja v svoji preteklosti. Da ne bomo pomešali obe skupini ljudi v istem centru za pridržanje. Imamo tiste, ki so pravi kriminalci in jih ne smemo, ali so celo teroristi. In ti morajo biti v kazenskih postopkih in se morajo vrniti iz običajnih zaporov. Če tega ne moramo dokazati in se nam zdi lažje, da jih kar zapremo v centre za pridržanje, jih potem pomešamo s tistimi, ki so migranti, ki nimajo nobenih kaznjivih dejanj, niso kriminalci in potem so pravzaprav v stiku z ljudmi, ki jih lahko ogrozijo. In potem je pač lažje za naše organe, da ne upravijo tih kazenskih postopkov, ampak samo razmišljajo o tem, kako bi najhitreje vrnili nazaj te ljudi v centre za predržanje. To se nam ne zdi zdravo. Tisti, ki so storili kaznjiva dejanja na našem ozemlju ali drugje, in morajo biti na sodišču Evropi, morajo biti v takšni situaciji, ne bomo jih potem vračali v centre in jih dajali v takšne situacije. Biti morajo v sodišču, obsoditi jih je treba in potem morajo v zapor, ne pa v center za pridržanje. Potem moj seznam, kako je s časom. Sedaj pa. Sedaj pa ponovno tehnika. Še en sestanek poročevalcev v Senci bo potekal 7. marca. Pred 7. marcem bom posredovala kompromisne predloge spremem, da bi se lahko začeli pogovarjati zlasti glede begosuma, glede prepovedi vstopa, glede tega, kako lahko nacionalni organi bolj razumejo naše sporočilo glede prostovoljnega vračanja, kajti nam se zdi to prihodnost. Naskušam no, se držati omitve časa, zato smo imeli sestanek vračalcev sence že prejšnji teden brez vseh prevodov, kajti čeprav razumem, je časa malo in še vedno bi radi imeli rezultat odboru Libe in mogoče bi lahko celo glasovali na plenarnem zasedanju še pred volitvami. Še pred volitvami. Eh, kampanjo in počitnicami. Toliko iz moje strani, ker sem poročevalka, sedaj podpiram razpravo za poročevalce v senci. Kolega Koeljo, vi ste tu v imenu Ane Marije Koratce Bild. Prosim, Carlos. Hvala, predsedujoča Ane Marije danes ni tu. Prosila me je naj spregovorim v njenem imenu. Skupina LS pozdravlja predlog komisije, da bi revidirali sedanjo direktivo o vračanju, naš cilj je poskrbeti za to, da so vračanja bolj učinkovita, istočasno pa je treba poskrbeti za spoštovanje temeljnih pravic. V naših predlogih sprememb želimo okrepiti stolovanje s tretjimi državami, sporozumijo o ponovnem sprejemu, zato da bi olajšali prostovoljno vračanje. Istočasno pa bi radi ohranili to možnost za države, da lahko tudi prisilno vrnejo te osebe, če je treba. Imamo pet prioritet. Najprej, glede tveganja, ki se nanaša na begosumele, smeni, da je zelo pomembno, da imamo seznam meril. To ne bo izčrpan seznam sicer, ampak to mora biti vodilo za države članice pri posamičnih ocenah, s katerimi se določi begosum. LS ne podpira črtanja tega člena, ki ga predlaga poročevalka. Odpravili naj bi prva tri merila, ampak pomembno je, da ohranimo seznam. Seveda je treba vsak primer posamično oceniti, ampak ta merila je treba upoštevati in tu je treba preučiti specifične situacije vsakega imigranta. Drugič, to obveznost glede sodelovanja. LS podpira sodelovanje med tem in postopki, torej to je ta vez med sodelovanjem in postopki, seveda moramo imeti to dožnost tudi begosumjetu in tudi sekundarna gibanja. Če obveznosti o sodelovanju niso izpolnjene, pa mora biti posledce sorazmerne in ne smejo biti pretirane, ne smejo vplivati na otroka. Tretjič, prepoved vstopa. LS podpira možnost, da za to, da države članice izrečejo prepoved vstopa, ko je to primerno, v primeru otrok in v primeru prostovoljnega vračanja, je to treba omejiti. Četrtič, menji postopki. LS podpira vključitev specifičnih postopkov na mejah. To bi omogočilo hitro in učinkovito vračanje imigrantov, ki seveda ne potrebujejo mednarodne zaščite in so že šli skozi azilne postopke na mejah. S tem bi izključili osebe, ki so v ranljivih situacijah, recimo otroke. In peta točka, ki je tudi zadnja, pravica otrok. Kolegica Koranca Bild je tu sestavila več predlogov sprememb skupaj s skupinami za pravice otrok, zato bi povečali njihovo zaščito celotne postopko vračanja. Najprej gre tu za odpravo pridržanja za mladoletnike brez spremstva, potem družine z otroki, te bi morale biti v alternativnih strukturah, ne v centrih za predražanje otroci, bi morali prijeti pravno pomoč in skrbnike. Te bi morali seveda obvestiti na otroko prijazen način, potem bi morali preložiti vrnitev družine, dokler pač otrok ne zaključi šolskega leta in begosum ne sme vplivati na otroke, kajti oni niso odgovorni za ukrepe odraslih. Pred kakršnikoli sklepom o vrnitvi glede otroka mora država članica poštevati najboljše interese otroka, preučiti oceno, iskati dolgoročne rešitve za otroka. Pri izreku odreka o vrnitvi je to treba tudi poštevati situacijo v državi izvora. Ana Marija se zahvaljuje pročevalki, kolegici iz Argentini, vsem pročevalcem v senci za plodno stolovanje, seveda se veli prihodnega stolovanja pri tem predlogu. Hvala. Silvi Gion. No, tu se bom eh, navezala na zadnje besede Karlosa. Hvala za to zelo prijetno stolovanje z vašo eh, pomočjo, gospa pročevalka, predsednica. Hvala tudi vsem drugim poročevalcem v senci. Pri reformi te direktive se vendarle dotikamo zgodovine, bom rekla v navednicah. In če moramo to obravnavati tudi uradno, moramo to upoštevati tudi to, ali je vrnitev možna in če lahko tudi posebej uravnotežena glede na temeljne pravice. Moja skupina je tu vložila na stotine predlogov sprememb v šestih prioritetnih področjih. Tudi jaz bom na hitro navedla te prioritete, seveda po naključnem vrstnem redu. Najprej gre za prvo prioriteto, ki se naša napravna sredstva. Mi smo predlagali, da bi imeli vsaj 15 dni za to, da se lahko nekdo pritoži zopr sklepo vrnitvi. Tu komisija predlaga 5 dni. Menimo, da je to treba potem lahko tudi avtomatično začasno prekiniti. Druga točka, glede pridržanja. Mi smo predlagali skrajšanje časa za pridržanje, tu ne bi imeli 18 mesecev, torej 6 mesecev, kar se lahko dvakrat podaljša, da bi imeli 2 meseca, ki se lahko dvakrat podaljša, torej 6 mesecev skupaj. Vedoč, da del te skupščine, meni, da je treba okrepiti eh, te postopke, če pač gre za nekoga, ki ogroža javno varnost. Tretja točka, 20. člen, pridržanje mladoletnikov. Ko gre za njih, želimo z našimi predlogi urediti pridržanje mladoletnikov, pridržanje družin. Četrtič, četrti sektor, eh, tveganje glede bigosuma šesti člen določa begosum. In to ni izčrpen seznam, tu imamo tudi precej splošna merila. Vi ste predlagali, da bi odpravili ta seznam in da bi ohranili besedilo predhodne direktive. Kar pomeni, da bi države članice lahko ohranile svoje merila. Mi smo predlagali, da bi ohranili seznam, ampak imeli bi en izčrpen seznam z jasnimi merili. Tako da ne bo veliko različnih interpretacij tega seznama in videli bomo, kako bomo delali naprej na tem področju in kako se mogoče izogniti temu, da bi nekatere države članice rekli, da so nekatera merila neprimerna, kot smo videli in prebrali, recimo to, da ni dovolj ustreznih eh, meril in finančnih virov. Potem peta uh, točka vračanja. Mi smo črtali odstavek iz 14. člena, ker naj bi oblikovali novo podatkovno bazo in to naj bi povezali tudi z novo uredbo o agenciji, ki je se ukvarja z obanjimi stražami, kopenskimi stražami in potem postopki na mejah, šestič po razmisleku bi radi v naši skupini črtali ta člen glede meja. Zlasti tisto vodno izjavo, ki se nanaša na odločitev iz eh, postopkovne direktive, to bo sedaj postala uredba. Na tej stopni to še ni zaključeno, vsaj toliko lahko rečemo in zdi se nam, da je treba počakati na to, da se bo to stabiliziralo tudi v uredbi preden bomo šli naprej, sicer obstaja tveganje, da bo vse neusklejeno. Toliko to je teh šest točk, kjer smo želeli delovati. Hvala. Sofi Infert. Hvala, predsedujoča. Najprej naj vam čestitam za opravljeno delo. To upravljate zelo temeljito, zelo resno in zvesto. Ampak eh, sama bi podala nekaj splošnih pripomb, preden bom navedla prioritete in predloge moje skupine. In vem, da je vlak že ošel, ampak še enkrat bi rada rekla za zapisnik, da me res moti, da imamo svežen sedmih predlogov, notranje dimenzije, postopkov za azil in migracije, ampak to je zablokirano na svetu, ker so države tu povsem neodgovorne. Želijo, Evropo, ki bi bila trdnjava. In to bi bila evropska različica eh, Trumpovega zidu. Tu ni razlik. Ni potrebe po prenovitvi direktive, če bo to tako. Tudi komisija to sama pravi in sprašujem se, zakaj se komisija tu ne vede kot neodvisna evropska institucija, ampak eh, tu sledi ukazom držav članstv, to je kršito pogodbe, tako mimo grede potem mislim, da imamo tu kar nekaj težav. Silvi Gion je to omenjala. Tu imamo prikrivanje, imamo naskrižne reference z drugimi predlogi, ki še niso zaključeni. In tu imamo nekaj vprašanj, ki jih obravnavamo tu, o teh pa smo že glasovali pri drugih predlogih. V določeni miri smo se o tem že pogajali s svetom in začenjamo iz ničem glede pravic otrok, glede pridržanja, glede vse to vprašanje, glede begosumnosti in druge, zakaj moramo vse ponovno pročevati. Sveda ne krivim vas pročeval, krivim komisijo in države članice, da bo jasno, sedaj pa vsebina. No, po naključnem vrstnem redu. Mi smo vložili predloge sprememb, s katerimi smo želeli podariti prostovoljno vračanje in manj pridržanje in prisilno vračanje. Kaj ti to je vedno ta refleks držav članic, najprej pridržanje, torej oni bi pridržali kar vse, potem drugo. Biti moramo bolj odgovorni glede trajnostnega vračanja za ljudi, da imamo več podpore, več integracij in takšnih ukrepov. Potem moramo bolj zaščititi pravico otrok. Strinjam se s tem, kar je rekla Ana Marija Koracabil, s tem poudarkom. Ampak treba je preučiti, kako to deluje v praksi. Če bo po eni strani tako lahko pridržati ljudi. Potem ne moramo pridržati tisti, ki imajo otroke. Vem, je to res treba preučiti. Svet in komisija morate obrazložiti, kako bo s tem. Potem več pravic za ranljive skupine, recimo LGBTI, samske ženske, potem verske manjšine, tisti, ki ne verujejo, potem begosum menimo, da če bi imeli natančno določen zaprt seznam z natančnimi merili, je to nekaj, kar smo pač obravnali tudi pri pogojih za sprejem, kajti nočemo tega prepuščati državam članicam, da bi same opredelile, kaj je to begosumnost, kajti vemo, da bodo potem vsi v tej skupini in bodo vsi v tej skupini glede tega, da lahko pobegnejo. Potem sedmi člen, mi bi raje imeli člen glede sodelovanja in informacij z obveznostmi in pravicami na obeh stranih, potem prostovoljni odhodi, tu vedno predlagamo 30 dni za prostovoljni odhod, z nekaterimi zimami. Glede pravnih sredstev predlagamo to, da bi imeli vedno suspenzivni učinek uh, za pritožbe, potem vpliv na nacionalno varnost. Ne vem, to je nespremljivo. Ponovno, države članice skušajo to uriniti in zanimivo je, da organi za nacionalno varnost ne delujejo v pristojnosti Evropske unije. Kar je zelo zanimivo, tudi nimamo pravne opredelitve delovanja organov za nacionalno varnost. Mogoče to obstaja v nekaterih državah na nacionalni ravni, ampak mislim, da ne, ne vem, mogoče v nekaterih državah ja. Ampak kako lahko delamo na podlagi nekega pojma, ki ni pravno opredeljen in to tudi ni v izključni pristojnosti Evropske unije? No, kakorkoli že. Tu gre za zilno politiko, ne gre za nacionalno varnost, za javni red in mir. Mi imamo drugo zakonodajstvo, če nekdo predstavlja tveganje, se lahko zapre, ampak tu imamo drugo pravno podlago, ki to ureja. Ja, in na koncu še mejni postopki. Tudi mi predlagamo, da bi to črtali, kajti počakati moramo na rezultate pogajanja o APR. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala, Sofija Barbara Spinelli. Najlepša hvala, Judith. Strinjam se s splošnim pristopom tvojega poročila. Ocena predloga komisije pa je lahko le negativna, eh, razloga je navedla že Sofi, zato tega sedaj ne bom ponavljala, kajti ti razlogi so zares isti. Predlagala sem veliko predlogov eh, sprememb, zato da bi ukrepili cilje in pa alternative, ki jih je predstavila poročevalka in na ta način eh, želimo približati nač predlog, eh, predlog Evropske komisije in pa mednarodnemu pravu na področju temeljnih pravic. Glede na pomemben uložek eh, izvedencev na prvi seji poročevalcev v, v senci sem predlagala, da zbrišemo člen 6 v zvezi z tveganjem eh, za prisilno vračanje in pa v zvezi z vzpostavitvijo sodelovanja. Ta člen, to moram obrazložiti, je potrebno spremeniti in sicer predvsej spremeniti. imamo odprt seznam kriterijev za prisilno vračanje in to po mojem mnenju predstavlja veliko tveganje. Tveganje, da eh, pripravimo skoraj da vse nezakonito prebivajoče, se, ne, nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav v Evropski uniji. Države članice tako sistematično tudi ne bi zagotavljali časa za prostovoljen odhod in prišlo bi do pripora državljanov tretjih držav in do prepovedi vstopa. In eden izmed eh, kriterijev eh, se mi zdi še prav posebej občutljiv, namreč eh, kaznovati tiste, ki nimajo zadostnih finančnih verov. Kar pa zadeva prostovoljno vrnitev, mislim, da bi morale države članice zagotoviti vsaj šest mesecev. Kar pa zadeva. Prisilno vračanje, mislim, da države članice ne bi smele uporabljati, uporabljati eh, prisilnih ukrepov in če se države članice odločijo za eh, pripor, eh, potem eh, morajo zagotoviti kratko obdobje trajanja pripora in pa eh, tudi ustrezne odprte ustanove. Te specializirane ustanove morajo zagotavljati ustrezne pogoje za življenje, spoštovati morajo temeljne pravice državljanov tretjih držav. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za ustrezno usposobljene zaposlene državljane tretjih držav, morajo oziroma po mojem mnenju nikoli ne smejo končati v zaporih. Kot ste razložili, Judit, ne moramo mešati uh, nezakonitih priseljencev z kriminalci. Pardon. Eh, Poleg tega pa je potrebno to direktivo uskladiti z eh, temeljnimi človekovimi pravicami in zaradi tega predlagam, da črtamo, člen, da črtamo člen 13, ko gre za prepoved vstopa eh, za državljane tretjih držav. Mislim, da je to kontraproduktivno in da ni v skladu z načeli izvajanja temeljnih človekovih pravic v okviru politike vračanja. Poleg tega. pa sem dodala tudi predlog spremembe, ki ga bom na kratko povzela. Gre za prepaved pripora za mladoletnike in njihove družine eh, zaradi eh, najboljših interesov otrok. In pa nov člen, člen ki bi omogočil državljanom tretjih držav, eh, da se obrnejo na pristojne organe, preden je sprejeta odločitev in pa možnost za pridobitev uh, zakonske uh, podpore svetovanja in sicer uh, mora biti to svetovanje zagotovljeno brezplačno, potem mora biti možnost, uh, zagotovljena možnost uh, za ugovor na prisilno vračanje. In v skladu z poročevalko sem predlagala tudi da bi uh, moral ugovor zopr uh, eh, prisilno vrnitev imeti takojšen učinek. To velja tudi za primere, kjer, uh, ki še potekajo uh, pred sodiščem. Zagotoviti je potrebno pravičnost za žrtve, pa tudi osumljence. Hvala lepa, Barbara. Eh, to so bili vsi predstavniki eh, parlamenta. Komisija je prosila za besedo in ne bom vam je dala in bom razložila, zakaj parlament mora razmisliti o tem, eh, kaj bo storil. Dvakrat smo povabili komisijo na sejo poročevalcev v Senci, kjer je komisija lahko razložila vsak člen posebej. In imeli smo še več sej tudi tukaj. Mislim, da to ni pravi trenutek za pogovor z komisijo. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se pogovarjamo med seboj, takoj, ko bo imel parlament mandat za pogajanja, pa se lahko ponovno pogovarjamo z Evropsko komisijo. Eh, no, tako sem se odločila kot predsedojoča in vem, da sedaj izkoriščam svoj položaj predsedojoča, ampak tako na to gledam kot poročevalka pa cenim eh, gospod Koeljo povdare, ki ste ga dali pravicam otrok, drugi kolegi so storili podobno. Eh, mislim, da lahko zagotavo predlog ustrezno zastavimo. Strinjam se z gospod Intveld, da iščemo trajnostno vračanje. Eh, oziroma da želimo trajnostno vračanje, ne želimo, da bi vrnili čim več eh, oseb, ampak eh, želimo, da bi eh, si ljudje lahko, potem ko jih vrnemo, zagotovili življenje v svoji državi in da ne bi ponovno prišli v Evropo kot begunci. Strinjam se z vašo željo, gospa Spinelli. Eh, kar zadeva jasno pravno svetovanje in eh, poskušala bom zagotoviti, da bomo zakonodajo zasnovali na takšen način, da pripor, ki ga ne moremo eh, povsem izključiti, ostaja v zakonodaji zgolj kot zadnjo sredstvo. In strinjam se z gospod Intveld, ki je dejala, da je. Eh, vprašljivo, zakaj sploh pripravljamo to direktivo. Eh, jaz osebno menim, glede na to, da sedaj to obravnavamo, lahko to direktivo izboljšamo in eh, lahko eh, našo pozornost preusmerimo drugam. In drugič, eh, svet še nima mandata, torej eh, to kaže na probleme, eh, ki jih ima svet kar zadeva enotno mnenje na področju migracijske politike. 7. marca se bomo ponovno sestali in takrat bom predložila kompromisne predloge sprememb. Najlepša hvala. S tem pa tudi zaključujemo z današnjo sejo. Ponovno se bomo sestali jutri ob 9. Najlepša hvala.